bo s 8. aprilom 2014 postala članica skupine nepovezanih poslancev. Skupina SD me je obvestila tudi o imenovanju poslancev delegacije eh, in odbore. Seznam bo objavljen ob koncu današnjega zasedanja. Če ne bo nasprotovan, bo to imenovanje tudi potrjeno. V sredo bom v skladu z členom 64, s 74 s predsednikom sveta podpisal vrsto